Gospa predsedujoča. Gospa predsedujoča. La seduta è aperta. Nadaljujemo z zasedanjem. Na dnevnem redu imamo poročilo gospoda Kaze o prihodnosti DDV-ja. Besedo ne mudoma predajam poročevalcu, gospodu Kazi, za 4 minute. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. To poročilo je pomemben prispevek v postopku posvetovanj, ki se je začel decembra 2010, ko je komisija predstavila zeleno knjigo o prihodnosti DDV-ja trenutno veljavni sistem DDV-ja ni najbolj primeren za notranji trg, ni mu prilagojen. Poleg tega ta sistem prinaša številne stroške administrativne in druge, kar pomeni, da je preveč obremenilen za podjetja. Poleg tega je ta sistem zelo občutljiv na goljufije. To še toliko bolj drži pri čezmejnih transakcijah, kjer goljufije. Države članice vsako leto stanejo več milijard evrov. Opredeliti je treba najboljši način, kako naprej. To je sicer velik izziv. Mislim pa, da bi morali o tem odločati šele po obsežnih posvetovanjih z vsemi deležniki. Srečal sem se z večjimi organizacijami, tudi s predstavniki velikih in malih podjetij. Sedaj pa bom predstavil zaključke, do katerih sem prišel. Eno od ključnih vprašanj v tem poročilu je povezano s tem, da moramo priznati trenutni status quo in se usmeriti k skupnim ciljem. To pa je obdavčenje podjetij, ki delujejo znotraj skupnosti in čezmejno. Številni deležniki so ta predlog podprli. Tudi komisija je v svoji zeleni knjigi to opredelila. Sistem temeli na načelu, ki je najbolj primeren za notranji trg, vendar to načelo zaenkrat ne deluje dobro. Politične volje nam prav tako primankuje, zato je sedaj čas, da najdemo alternativno rešitev. Sistem, ki temeli na ciljni državi je edini, ki bo uspel. Vzpostaviti je treba vse na enem mestu do leta 2015. S tem bomo znatno zmanjšali upravne stroške, ki jih nosijo podjetja, istočasno pa izboljšali tudi čezmejno poslovanje. Večina si želi poslovati tudi s tretjimi državami, čeprav imamo na voljo enotni trg. Mislim, da to ni dopustno, zato bi se morali s to težavo čim hitreje soočiti. Glede pobiranja DDV-ja pa meni, da obstaja več možnosti, ki bi jih morali tudi bolj podrobno preučiti. Najboljši način so v okviru študije zapisali, je model skladišča podatkov. Moramo pa seveda biti zelo previdni, zato bi morali to področje še dodatno preučiti, da ugotovimo, ali je takšen pristop trajnosten ali ne. Zmanjšati je treba upravne stroške, to je zlasti pomembno za mala in srednja velika podjetja. Druga priporočila so tudi, da zmanjšamo obdobje poročanja o prihodkih, uvesti je treba tudi izjeme, uporabiti je treba tudi e-upravo zlasti pri prihodkih iz naslova DDV-ja. To je zaenkrat vse, sedaj bom prisluhnil kolegom in se oglasil kasneje. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa besedo dobi komisar Šemeta. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, rad bi se zahvalil Evropskemu parlamentu, še posebej gospodu Kazi, za pozitivno in konstruktivno poročilo o zeleni knjigi o prihodnosti DDV-ja. Ko je komisija začela izvajati svoj mandat, je imela občutek, da se je treba na sistem DDV-ja v Evropi pogledati z drugega zornega kota. Že več kot 30 let je uveljavi ta sistem. Čas je, da opredelimo nov sistem za pobiranje DDV-ja, ki bo skladen z novim trgom in tudi z novimi modeli poslovanja. Ta sistem bi moral izboljšati svojo ulogo pri spodbujanju prihodkov v prihodnje. Decembra lani smo predstavili ta sistem v zeleni knjigi, s tem smo storili tudi prvi korak. Deležniki so se bučno odzvali na naš predlog, kar kaže na to, da se je treba o tej temi resno pogovoriti. Več kot 1700 prispevkov smo prejeli v zvezi s tem. Ti prispevki kažejo, da je sistem DDV, ki je trenutno v veljavi, preveč kompleksen, da prinaša preveč bremena, zato ker se sistemi v Evropski uniji med seboj razlikujejo. Mislim, da bi morali izkoristiti potencial, ki ga ponuja naš enotni trg, zlasti za mala in srednje velika podjetja. Lahko pridemo že do zaključka, da je naša pobuda vzbudila velika pričakovanja. Temeljne spremembe pri vseh vidikih sistema DDV so nekaj, kar zagovarjajo tako deležniki kot tudi splošna javnost. Izvesti bo treba reformo. Mi bomo še pred koncem letošnjega leta predstavili sporočilo na to temo. Opisali bomo tudi celovito dolgoročno strategijo za trajnostni sistem DDV-ja, ki bo veljal na dolgi rok. Seveda se ne bomo morali lotiti vseh vidikov DDV-ja naenkrat. V sporočilu bomo opredelili končne cilje, ki jih želimo doseči. Razlikovali bomo med tistimi področji, kjer je možno napredovati kratkoročno gledano in tistimi področji kjer bomo morali vložiti veliko več dela in v katerih bomo lahko dosegli rezultate samo bolj dolgoročno gledano. Prihajajoča razprava kolegija o delovnem programu za prihodnje leto se bo sredotočila tudi na nove pobude, ki jih bom predložil in ki se nanašajo na eno od ključnih prednostnih nalog, to je pa konsolidacija in trajnostna rast. V tem okviru bomo podali tudi konkretne predloge v zvezi s strategijo za DDV. Vključevali bomo vprašanja, kot so mehanizem hitrega odzivanja, DDV upravljanje s poslovno skupnostjo, zmanjševanje upravnega bremena za podjetja. Spoštovane članice in člani, mnenje parlamenta, ki ste ga izrazili v tem osnotku poročila, odraža tudi stališča deležnikov v veliki meri. Poleg tega je to ambiciozen predlog. Komisija meni, da je to spodbudno in pozitivno. Že sedaj vam lahko zagotovim, da bomo vaše mnenje v celoti upoštevali. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa v imenu odbora za nadzor proračuna kolega Stajs za štiri minute. Well, Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, gospod komisar. Sem pripravljalec mnenja v imenu odbora za nadzor proračuna. Obrč, obravnaval sem predvsem tiste dele zelene knjige, ki se nanašajo na ukrepe za boj proti goljufijam. To ni nekaj novega, že več let se s tem ukvarjamo. Poročilo računskega sodišča je pred nekaj leti jasno izpostavilo pomankljivosti tega sistema. V poročilu BOS smo prav tako izglasovali kar nekaj priporočil. Upam, da boste ta priporočila začeli izvajati tudi v praksi. Ta sistem je pokazal kar nekaj šibkih točk, ki dopuščajo goljufije goljufije, ki nam oduzamejo več milijard evrov, nekje med 200 in 250 milijard evrov izgubimo zaradi goljufije. Tudi goljufije vrteljaka so nekje v višini 80 do 100 milijard evrov, zato bi morali nujno ukrepati na tem področju. Večinoma govorimo o čezmejnih goljufijah, kar pomeni, da moramo spodbuditi sodelovanje med posameznimi upravami v državah članicah. Sodelovati je treba z Eurojustom, Europolom ter Olafom. To je tudi eno od priporočil, ki smo jih podali kot odbor za nadzor proračuna. Tudi odbor Ekon pri tem sodeluje. Ta odbor je upošteval številna priporočila iz mojega mnenja, naprimer odstavki 3 do 14 v mnenju iz odbora za gospodarske zadeve so pravzaprav povzete iz mojega mnenja, kar se zelo redko zgodi. Ljudje se morajo zavedati, da nosijo odgovornost, zavedati pa se morajo tudi te, to, da. Eh, obstajajo tveganja. Če želimo sploh dometi, kako obsežne so čezmejne goljufije, potem bi morali najprej razumeti, kaj so to goljufije vrtiljaka. Ljudje, s katerimi sem se pogovarjal, so vsi rekli, da bi morali imeti upravne sankcije za goljofije vrteljaka na področju DDV-ja, da bi morali imeti tudi skupno opredelitev v zvezi s tem. Utrditi je treba tudi zakonodajo na področju boja proti goljofijam. Mislim, da bi morali storiti tudi več, zato da se poenostavijo in konsolidirajo pravila z področja DDV-ja. Že poročevalec je to povedal. Inšpektori, ki se s to vrstnimi kaznjivimi dejanji ukvarjajo vsakodnevno, pravijo, da zaenkrat ni čezmejnega sodelovanja, poleg tega pa pri svojem delu na terenu inšpektori naletijo tudi na jezikovne težave. Če imamo na voljo dokumente iz tuje države in jezika ne poznamo, imamo ogromne težave. Zakonodaja z področja DDV bi morala biti prevedena v več jezikov, v predlogu piše v angliščino, francoščino in nemščino, pa o tem se lahko pogovorimo. Pripravili smo tudi pobudo, da se vzpostavi mreža. Meni se zdi, to je zvrstna pobuda. Upam, da bo komisija poskrbela za to, da ta mreža prinese dodano vrednost. Komisijo pa prosim, da poročila, ki jih bo sestavila v tem kontekstu, pošle tudi parlamentu. S tem bi spodbudili preglednost. To so torej najpomembnejše teme, ki se omenjajo v mojem mnenju. Potem so pa tu še nove tehnologije, ki jih lahko uporabimo v boju proti goljofilijam. Odbor za nadzor proračuna in odbor Ekon sta pripravila priporočila in če jih boste upoštevali, se bomo lahko borili z oprto vrstne goljofije. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Ivanova v imenu odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov za dve minuti. Kolegice Ivanove ni v avli, tako da besedo dobi kolega Ferber v imenu odbora za promet in turizem. Dve minuti imate na voljo. Tudi kolega Ferberja ni v dvorani kar pomeni, da lahko začnemo kar z govorniki v imenu političnih skupin. Najprej skupina Evropska ljudska stranka, gospod Palone, dve minuti. Eh, mm, Gospa predsedujoča, mislim, da ko zauzemamo pristop k oblikovanju notranjega enotnega trga, ne smemo pozabiti na to, da nujno potrebujemo ustrezen sistem DDV-ja. Kot je rekel gospod Kaza, trenutno veljavni sistem ima številne pomankljivosti, ki jih je treba odpraviti. Upam, da bo komisija čim hitreje ukrepala, ker že tako ali tako zamujemo. Naslednji sistem DDV ne bo mogel biti uspešen, če ne bomo imeli skupnih pravil, če stvari ne bomo poenotili, če ne bomo izpostavili prednosti, ki jih imajo podjetja in potrošniki. Še posebej za podjetja je to zelo pomembno. Tista podjetja, ki delujejo tudi čezmejno. V tem smislu lahko komisija ukrepa samo, če bodo države članice resnično pripravljene delovati. Odreči se je treba nacionalnim egoizmom. Še nekaj pomembnega je omenil kolega Kaza in sicer rekel je, da je treba zmanjšati upravne postopke, da je treba zmanjšati upravno breme na področje. DDV-ja. Tu smo se znašli v paradoksu. Mala in srednja velika podjetja plačajo veliko več kot večja podjetja, torej nosijo više stroške, še posebej, če delujejo čezmejno znotraj skupnosti. Mislim, da bi morali stvari znatno poenostaviti, predvsem pa bi morali okrepiti pravno varnost za podjetja in za posamezne uprave. Želim si različne modele, kakšne modele, harmonizirane modele, vendar tudi specifične modele za mala in srednje velika podjetja, na katera Evropa računa ko bomo oblikovali naslednjo strategijo DDV-ja, kolegice in kolege se upravičujem, ker sedaj skačem na to temo, ta strategija bi morala razširiti tudi davčno osnovo, kajti samo tako bomo zagotovili tudi davčno konsolidacijo. V vsaki krizi bi morali plačevati vsi, ne samo najrevnejši sloji in tisti, ki imajo težave. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolega oziroma kolegica Koming, ki nadomešča kolega Ferbarja v imenu odbora za promet in turizem. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Težave z javnimi financami v državah članicah je znana vsem. Tako da sedaj ni čas za to, da bi se borili glede samih načel. Dogovoriti se je treba o skupnih ciljih, naprimer saniranje javnih financ zagotoviti boljši manevrski prostor za delovanje. Strinjam se s kolegom Kazo, ki je opravil izvrstno delo. Poročilo temelji na zeleni knjigi komisije, ki je zelo dobro izhodišče. V tem poročilu najdemo določene točke, ki so po mojem mnenju temeljnega pomena, naprimer zmanjšanje goljufi. Državljani morajo vse več tvegati in se žrtvovati v številnih državah članicah in plačevati davke, zato ne bi smeli dopustiti manevrskega prostora goljufom in tistim, ki se izogibajo plačevanju davko. Potrebujemo poenostavljen okvir, zagotovo, kajti ne želimo dodatnih upravnih bremen. Podjetja so tako ali tako že precej upravno obremenjena. Poleg tega bi morali podariti še en vidik. Tudi od tem govori gospod Kaza. Naprimer, poskrbeti je treba za bolj zdrav razvoj notranjega trga. Biti moramo bolj učinkoviti, poenostaviti upravne postopke za podjetja, s tem bomo samo poenostavili poslovanje med državami članicami. To je cilj, ki ga vsi podpiramo, še posebej v teh trenutkih, ko je treba trg spodbuditi, zato da bo lahko začel na novo. Poleg tega je treba podpreti podjetja, ki bodo prinesla tudi bogatstvo. Čestitam kolegu, kajti zdi se mi, da je ta dokument uravnotežen, osredotoča se na prave prednostne naloge, sedaj pa je čas, da ukrepamo. Hvala. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine socialistov in demokratov kolega Elka Dravi za tri minute. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Collega's, ik zou om te beginnen. De... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, na začetku bi se rad zahvalil poročevalcu za izvrstno sodelovanje, ki je tudi privedlo do oblikovanja tega odličnega poročila. V Evropskem parlamentu se mi zdi, smo poslali kar nekaj ključnih sporočil s tem sporočilom o spremembi sistema DDV-ja. Gospod Kaza je svojim poročilom dal še en prispevek k tej dolgi razpravi, ki nas še čaka. V tem poročilu spodbujamo komisijo k temu, da še naprej dela na tem vprašanju. Vidimo, da se je v zadnjih letih pojavila težnja, da se premaknemo z neposrednega na posredno obdavčevanje. Tudi o tem bi morali govoriti v tej razpravi. Na voljo imamo naprimer predloge za obdavčenje energije, za obdavčenje finančnih transakcij. Vse to neposredno vpliva tudi na potrošnjo in navedenje posameznikov. Nakup dobrin lahko spodbujamo ali pa skušamo to omejiti. Zato bi morali poskrbeti za dodatne olajšave pri tovrstnih vprašanjih, naprimer za prostovoljna podjetja in druga podjetja z področja civilne družbe. Pomorski in letalski sektor se prav tako drugače obdavčuje kot sektor železniškega prometa. Mislim, da bi morali zagotoviti enake pogoje delovanja, izogniti se je treba izkrivljanjem na trgu. Poglejte si, kaj se dogaja na kulturnem področju. Vse knjige, ne glede na to, kako zaračunavate DDV, bi morale biti enako obravnavanje. Prenešene knjige, knjige, ki jih kupimo preko interneta, bi morale biti obdavčene enako kot knjige, ki jih kupimo v knjigarnah. Potem pa še učinkovitost in goljufije. Prejšnji govorniki so že povedali, da bi moral ta sistem biti manj dovzeten za goljufije. Govorimo o 100 milijardah evrov toliko denarja izgubimo zaradi goljufi, toliko denarja ne poberemo v okviru DDV-ja. Zato bi se morale posamezne službe in organi med seboj pogovarjati in se posvetovati. Strinjamo se z upravnim poenostavljanjem, vendar pod pogojem, da s tem ne bomo odprli dodatnih stranskih vrat za goljufive. Boriti se je treba proti goljufijam mesto potrošnje oziroma država potrošnje je tisto načelo, ki ga zagovarjamo. To pa pomeni, da je treba v Evropski uniji uvesti točke vse na enem mestu. Se mi pa zdi, da je to poročilo dobro izhodišče za naprej in me zanima, kaj meni komisija. Hvala lepa v imenu skupine Alde, kolega Haglund za dve minuti. Zahvaljujem se poročevalcu, ki je sestavil odlično poročilo. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci. Nasplošno mislim, da je poročilo v resnici zelo dobro. Rad bi si pogledal oprostitev mm, od DDV-ja za neprofitne organizacije. Prepričan sem, da se komisija spominja, da ste obiskali naš odbor v Strasburgu pred nekaj meseci. Rad bi se zauzel za to, da bi bile neprofitne organizacije še naprej izuzete iz eh, plačevanja DDV-ja. Verjetno ste opazili, da so poleg mene še številni drugi kolegi unesli svoje pripombe v to poročilo, ki zadevajo to temo. Imeli bomo Evropsko leto prostovoljstva in številne države članice poznajo oprostitev odplačevanja DDV-ja v svojih davčnih sistemih. Toda komisija je uvedla postopke proti številnim državam, vključno s Švedsko Mislim pa, da imamo veliko večino v tem eh, parlamentu, ki se bo distancirala od eh, ravnanja komisije. Upam, da komisija s temi eh, postopki ne bo nadaljevala. Ampak kot sem dejal, mislim, da je poročilo zelo dobro. In davčne goljufije so nekaj, kar je izredno pomembno. In poskušati se moramo boriti proti temu, zaradi tega, da bomo zvišali naše davčne prihodke zlasti v luči sedanje krize. In ne nazadnje, Spomniti se moramo, da je DDV pomembno področje, kjer se gibljemo v smeri harmonizacije in pomembno je, da um, imamo DDV na evropske ravni. Hvala lepa. Hvala lepa za skupino ECR, pa kolega Fox za minuto in pol. Začel bom s tem, da se zahvalim uh, gospodu Kasi za odlično delo na tem poročilu. Vsako poročilo o obdavčenju je zelo hitro kontroverzno. Kaj ti? Države članice imajo pristojno za pobiranje davkov. Zato številni v tem parlamentu, vključno s komisijo, želijo, da bi EU pobirala davke od naših državljanov. In mi, konzervativci, tega ne podpiramo. To poročilo se ukvarja z DDV-jem in tu so številni vidiki, ki jih pozdravljam. Vesel sem, da je omenjen davek na finančne transakcije in pa, oziroma da je bilo to odstranjeno iz poročila in pa drugi viri dohodkov za EU. Sem tudi zato, da se znižajo stroški za naša podjetja in pa upravno obremenitev. V poročilu je tudi zapisano, da morajo vsi nove predlogi eh, biti tudi takšni, da preprečujajo eh, goljufije. Sem podpiran tudi to, da smo obrali bolj koordiniran pristop do DDV-ja. To je pomemben korak proti učinkovitemu delovanju enotnega trga. Kjer pa se ne strinjam s tem poročilom, je, Številka 47, kjer naj bi zvišali stopno harmonizacije pri davkih. Koordinacija med eh, soverenimi državami članicami je nekaj, harmonizacija se strani Evropske unije pa je nekaj drugega. To ni predlog, ki ga lahko moja skupina podpre, kajti pravica do pobiranja davkov bi morala ostati pri državah članicah in ti se morajo tudi odločiti, kako bodo podpirale davke. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Za skupino GUE, kolega Huntis, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi. To poročilo vsebuje ukrepe, kako bi znižali upravno obremenitev. Toda to ni toliko vprašanje poročila, ali pa predloga komisije. To je bolj vprašanje izogibanja davkov in pa neplačevanja davkov. Govorimo o velikih količinah denarja in moja druga pripomba v imenu moje politične skupine je ta. V predlogih, ki so na mizi, je tudi zamisel, da bi imeli zamrznitev, kar se tiče neposrednega obdavčanja. To pomeni, da bi znižali davke na multinacionalke in da bi poskušali povišati DDV na blago, potrošno blago. In to se mi ne zdi pošten položaj. Prihodnost DDV-ja in pa prihodnost davčne politike je v nasprotju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 Sedanje zbiranje DDV-ja oziroma način zbiranja DDV-ja je zastarel in hitro ga moramo posodobiti, zlasti v luči sedanje krize. In moja druga pripomba. Reforma DDV-ja bi se morala izvajati učinkovito in hitro, upoštevati pa bi morala potrebe potrošnikov, kajti oni so poglavitni vir za financiranje in eh, oni tudi podpirajo učinkovit sistem. Še nekaj pomembnega pa je to, da države članice lahko same uvedajo sistem, ki bi vključeval nižji DDV na področjih, ki so zanje, zanje pomembna. Hvala lepa. Sedaj pa samostojni poslanec gospod Sinkler. Gospa Sinkler. Hvala lepa. DDV se imenuje uh, luksuzni davek, torej davek za, na tiste, ki se ga lahko privoščijo. Tukaj gre za tiste, ki največ zaslužijo v države. Najrevnejši v družbi pa najbolj trpijo. Petnajst uh, milijard. Uh, evrov morajo eh, davkoplačevalci v Združenem kraljestvu plačevati Evropski uniji v obliki DDV-ja. In pri nas se celo govori, da je DDV davek, eh, ki se navdihuje v Evropski uniji in tega ne podpiramo. Kajti mislim, da bi morale nacionalne eh, vlade odločati o teh davkih in vsi prihodki od davkov bi morali ostati v državah članicah. To je vroča politična tema bila v Združenem kraljestvu v zgodnjih 90-ih letih in konzervativna stranka je izgubila veliko politične kredibilnosti, ko je poskušala zvišati DDV za 15 odstotkov. To pa so morali storiti zaradi članstva v Evropski uniji in tega niso razložili. Potem pa so laboristi kritizirali ta davek, kot da bi bilo to naopirano proti revnim. Ko pa so prišli leta 1997 na oblast, ali so ga odpravili? Ne. Finančni minister Gordon Brown je prišel sen in prosil za dovoljenje, da bi ga znižali za pet odstotkov. In obdavčeni so bili navadni ljudje ta davek, davek prizadeva a, delovno ljudstvo in mislim, da v moji državi in mislim, da bi morali to odpraviti na evropski ravni. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobijo besedo še ostali prijavljeni govorniki. Kolega Hökmarka mislim, da ni v dvorani. Zato besedo dajem kolegi Danelisu za tri minute. Thank you. Iz gospodarskega vidika DDV igra pomembno vlogo pri eh, zdravju eh, javnih eh, financ in pa tudi evropskega proračuna. Toda Evropska unija se sooča s finančnimi problemi in sistem DDV-ja je zaradi tega pomemben. Učinkovati oziroma delovati mora pravilno in učinkovito upravna kompleksnost je povezana s sedanjim sistemom. DDV pa igra pomembno vlogo tudi v pravi, v družbah v Evropski uniji. Ne pozabimo, da je upravna obremenitev lažja za večja podjetja, majhne in srednje velika podjetja pa imajo velike težave z to vrstnim upravno obremenitvijo. Teh pa je največ in seveda to tudi odpira vrata za goljufije in pa za izogibanje plačevanju davkom. Vse to moramo imeti pred očmi in v luči tega so sedanji predlogi velik prispevek Evropskega parlamenta kajti to je področje, ker nimamo zakonodajne pristojnosti. Tukaj je eh, zamisel, da bi znižili upravno obremenitev in da bi a, eh, harmonizirali a, eh, prakso in da bi uvedli enotni evropski račun. In mislim, da bi to dejansko lahko povzročilo korak naprej. Potem so tukaj predstavljeni tudi načini pobiranja DDV-ja in države članice bi lahko pridobile a, milijarde evrov. Kar pa se tiče čezmejnih goljofij, potrebujemo eh, boljše preiskave za uporabo novih, finančni, eh, novih tehnologij in eh, tako bi rešili veliko denarja. In zelo dobro je, da se poročilo posveča tudi prihodnji eh, prihodnjemu eh, pregledu oziroma spremembi eh, oprostitev plačevanja DDV-ja in si eh, ob tem pogleda tudi prioritete. Smo za nično stopno DDV-ja za javni promet. To sicer ni vključeno v končno različico poročila, to da upamo, da bo to vključeno na seznam blaga, za katero bo veljala znižena stopna DDV-ja. In končno, zelo si prizadevamo za eh, varnost na cestah do leta 2020 in pozitivno bi bilo, če bi blago, ki je povezano z zniženjem eh, nesreč na cestah, bilo oproščeno visokih stopen plačevanja DDV-ja. Hvala lepa, kolega Šmica, dve minuti. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa gospodu poročevalcu. Opravili ste odlično delo. Skupina liberalcev je podprla dokument Evropske komisije. Evropa potrebuje več harmonizacije eh, DDV-ja, zato da bi okropili enotni trg. Sistem DDV-ja pa je preveč raznolik v državah članicah in to ustvarja ovire. Boljša harmonizacija politik eh, DDV v Evropski uniji je zaradi tega zelo potrebna in zato zelo podpiramo nadaljno harmonizacijo ravni DDV-ja. Podpiramo tudi to, da bi eh, moral biti DDV neutralen. V tem oziru podpiramo komisijo. Mislimo, da je tudi dobro, da posamezniki in eh, podjetja ne bi smela plačevati previsokih davkov. Potrebno se je pogledati tudi posledice za lokalne in um, regionalne oblasti, kajti tukaj prehajamo k posrednemu obdavčevanju in to ima velik vpliv v številnih državah. Znižati moramo število znižan, znižanih stopen DDV-ja in pa oprostitev. To da, tukaj je ena oprostitev, ki jo zelo podpiram in to je oprostitev eh, odplačevanja DDV-ja za neprofitne organizacije. Komisija je sicer uvedla postopke proti Švedski zaradi tega, ker je izuzela neprofitne organizacije iz obveznosti plačevanja DDV-ja in to ni prav. Številni kolegi so podprli oprostitev za neprofitne organizacije. Vesel sem, da eh, imamo v odboru tolično podporo za to. In zato bi radi poslali signal komisiji. Podpiramo prostovoljno delo in neprofitno delo, zato mislim, da ga ne bi smeli dušiti. Zagotoviti moramo tudi to, da se enaki eh, proizvodi obravnavajo enako v državah članicah, ki pa so sedaj deležni različnih stopenj IDV-ja. Hvala lepa komisija. Želim vam eh, veliko uspeha pri tem eh, zahtevnem delu. Hvala lepa. Kolega Strajček za eno minuto. Dobro jutro. Na voljo imam eno minuto in poskušal bom biti kar se da kratek. Omenil bom tri točke. Prvič. Čestitam gospodu Kasi in se mu zahvaljujem. Ni politično korektno. To je moj osebni občutek, kajti poznam vas in vem, da ste angažiran poslanec Evropskega parlamenta že sedem let, vem, da se ukvarjate sa problemi DDV-ja in vem, da veste, o čem govorite. Toda, prehajam k svoji drugi prepombi. In zaskrbljen sem. Bojim se, da strategija zelenega DDV-ja, ki bi moral znižati stopne DDV-ja za um, okolju prijazne proizvode in storitve, verjetno bo vodil v to, da bomo imeli več davčne goljufije. In tega si ne moramo privoščiti. Zato mislim, da ne bi smeli prezreti te možnosti. <laughs> Tako, moj čas je potekal. Hvala lepa. Tretjo pripombo pa bom osebno povedal gospodu Kasi. Hvala lepa, kolega Morganti, za eno minuto. Hvala predsedojoče, kolegice in kolegi. Tudi sam bi se rad e, v prvi vrsti zahvalil poročevalcu Kazi za upravljeno delo. Zadovoljen sem, zato ker je v poročilo vključil tudi priporočila o upravni poenostavitvi, o zmanjšanju birokracije omenja se uporaba digitalnih tehnoloških instrumentov, ki jih imamo na voljo, kajti s tem bi zlasti pomagali malim in srednje velikim podjetjem. Predvsem bi izpostavil predlog spremembe, ki sem ga podal in ki je bil tudi sprejet in ki pravi, da bi morali mala in srednje velika podjetja oprostiti plačila DDV-ja v celotni Evropski uniji do določene mere. Opredeliti je treba skupni prak. S tem bomo zagotovili predvsem malim in mladim podjetnikom boljši dostop do trga. Mislim, da bi morali zagotoviti večjo učinkovitost pri pobiranju DDV-ja. S tem bomo lahko tudi preprečili goljufije, ki smo jim bili priča preveč pogosto v zadnjih letih. Hvala lepa, kolega Bertman, za minuto in pol. Gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. DDV je zelo pomemben kot eh, vir prihodkov za zelo otežene proračune in zato je treba izboljšati sistem in to pozdravljamo. Sistem DDV je temelji na pravnih predpisih, ki so sprejeti na ravni Evropske unije in ki se uporabljajo na ravni držav članic. Vrhovno načelo naj bi bila praktičnost tega. Zelena knjiga Evropske komisije pravi, da je sedanje sistem preveč kompleksen in ta ni kos oziroma ne prispeva k enotnemu trgu. Gospod poročevalec zahteva pravila in zahteva sistem DDV-ja na široki podlagi z kolikor se da malo izjemami in to se mi zdi logičen pristop. Cilj je, da bi izboljšali učinkovitost pri pobiranju in da bi smiselno znižali stroške za podjetja. Treba se je prilagoditi zahtevam eh, enotnega trga in s tem bi morali učinkovit, izboljšati učinkovitost pobiranja davkov. Da bi zvišali davčne prihodke, moramo znižati možnosti za zlorabe. Upamo pa, da bo prišlo do tega, da bodo države članice izvajale direktive v državah članicah in da bo to potekalo na manj problematičen način. Hvala lepa poročevalcu za odlično poročilo. Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Fejo za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoča. Poročilo, o katerem danes govorimo, je dobro in gre v pravo smer predstavlja sodoben pogled na DDV in na obdavčevanje nasploh. Mislim, da zagotavlja tudi več različnih predlogov, ki bi lahko koristili pobudi komisije, ki jo bo predstavila v parlamentu. Zato želim čestitati poročevalcu gospodu Kasi. Imamo sicer nekaj pomislekov. Naprimer, v poročilu je omenjena zamisel, da je DDV pomemben vir davčnih prihodkov, vendar to vpliva tudi na delovanje trga. Pomembno vpliva na delovanje enotnega trga in zato mislim, da bi morali poskrbeti, da bomo imeli čim manj stroškov za uporabnike, čim manj stroškov in čim manj birokracije bolje se moramo boriti proti goljofijam in izogibanju plačevanja davkov. Zelo pomembno je, da izboljšamo sisteme pobiranja davkov, vsekakor pa želim povdariti, da je zelo pomembno, da v tem trenutku, ko vsi povečujemo davke, poskrbimo, da imamo dober sistem za plačila. Mala in srednja podjetja so odvisna od tega, kaj ti plačujejo DDV in celo večno straja, da dobijo presežen plačan davek vrnjen. Potrebujemo torej sistem, ki bo deloval. Spremljati moramo MSP-je in njihove potrebe. Tudi oni so vključeni v to poročilo in zavedati se moramo, da so oni gonilo našega razvoja. V težavah moramo poskrbeti, da te družbe sodelujejo z nami, parlament je zavezan k temu, da bi imeli boljši sistem in to poročilo je demonstracija tega. Hvala. Grazie, Hvala lepa. Sedaj pa kolega Koreja de Campos za tri minute. Eh, um- Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod komisar, gospod Kasa je pripravil dobro poročilo. Prvič, zakaj bi morali izvesti revizijo DDV-a v EU? Poskrbeti moramo, da bo DDV skladen z enotnim trgom. Več kot imamo v sistemu DDV, manj prožen in pretočen je celoten sistem. Potrebujemo DDV, ki bo koristil e-trgovini. Poskrbeti moramo, da bodo ljudje lahko izbirali med cenami mm, za storitve in blago in ne med davki, ki so zaračunani na te blago in storitve. Zmanjševati moramo tudi goljofije. In, kar zadeva enotni trg, mislim, da lahko stvari še izboljšamo. Digitalna podpora je primer tega. To bo ukrep 7. Številka 5 je o tem, da moramo preučiti zakonodajo o standardizaciji in izvajanju direktive o storitvah. Potem 9 govori o tem, da bi odpravili davčne ovire in tako bi lahko revidirali sistem DDV-ja ter preučili, kakšno vlogo igra DDV pri spletnih storitvah, naprimer, primer tega je, ko naročamo knjige. Dva elementa sta zelo pomembna. Prvič, kriza. Potrebujemo prihodke. Zato, ker Mm, bodo vlade pobrale verjetno manj davka zaradi krize, zato je DDV še toliko bolj pomemben. Mislim tudi, da je treba upoštevati dejstvo, da se soočamo s demografskimi težavami, prebivalstvo se stara, to velja za Evropo. Celoten trend pa je, da se pomikamo od neposredne do posredne obdavčitve. Ponovno moramo razmisliti o ravnovesju med neposrednim in posrednim obdavčevanjem v Evropi. V skladu z reformami mislim, da moramo tudi harmonizirati subsidijarnost z zahtevami po harmonizaciji. Zmanjšati moramo razliko med različnimi stopnjami DDV-a, prav tako pa moramo govoriti o tem, da bi imeli zmanjšeno stopnjo DDV-a in seznam elementov, ki jih lahko takoj uporabimo. Preučiti moramo tudi meje oprostitev za MSP-je, Zavedati pa se moramo tudi, da lahko vsaka oprostitev dopusti možnost za goljufije na večji ali manjši meri. Predlagam, da podpremo predlog komisije. Hvala. Hvala lepa, kolega Kožušnik, za eno minuto. Predsedajci, dame in panove, eh, na spravi od. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Vidim, da želi poročevalec znižati upravno obremenitev na podlagi eh, zakonodaje Evropske unije za DDV. Treba je eh, tudi eh, znižati pogostost letnih napovedi. Nedvomno je pomembno, da na novo oblikujemo davčne sisteme. Pri tem pa ne bi smeli staviti na neposredne davke, ampak bi si morali prizadevati oziroma vračati k uh, posrednim davkom. Mislim pa, da ne bi smeli pristojnosti prenašati iz eh, držav članic na Evropsko unijo. Mislim, da mora to ostati v polnem obsegu pri državah članicah. Har prizadevanja eh, za harmonizacijo stopnje DDV-ja se mi zdijo napačna. To bi bil prvi korak k enotni davčni upravi za Evropsko unijo in to bi bilo, po mojem, za Evropsko unijo pot upakov. Hvala lepa. Mislim, da kolege Obermajerja ni v dvorani, zato besedo predajam kolegu Stolojanu za dve minuti. Mulțumesc, doamnă președintă. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Številne države članice so prav zaradi krize povišale stopnje DDV-ja. DDV je torej sedaj davek, ki dodatno prispeva k proračunu evropskim državam. Vsako leto se pogovarjam s svojimi študenti, vedno obravnavamo tudi DDV. Vsakič znova so razprave s študenti o DDV-ju zelo pomembne, kajti menijo, da je DDV preveč obremenilen prav zaradi zelo zapletenega evropskega sistema. Tako da podpiram priporočila iz poročila kolege Kaze. S temi predlogi bomo v vsaki državi članici odpravili izjeme, znižali bi stopni DDV-ja, znižali bi tudi upravno breme, ki ga to prinaša. Se pa seveda zauzemam za vse tiste ukrepe, s katerimi bomo zmanjšali birokratske postopke in prispevali k boljšemu uresničevanju sistema DDV. Nisem pa tako prepričan glede predlogov o splošni oprostitvi plačila DDV za posamezne prostovoljne organizacije in njim sorodne organizacije. Te organizacije v večini primerov pokrivajo svoje dejavnosti z drugih naslovov. Hvala lepa. Ludvigson za dve minuti. Eh, tak, Hvala lepa, gospa predsedojoča. V splošnem je to zelo dobro poročilo. Osredotoča se na področja, ki so potrebna, torej učinkovitost, manj birokracije in bolj okrepljen boj proti goljofijam. Veliko lahko pridobimo iz tega, če izboljšamo direktivo DDV na teh treh področjih. Bolj specifično pa želim spregovoriti o davčnih pravilih za neprofitne organizacije. V direktivi je videti pomenkljivost. Avstrija, Danska, Finska in Švedska so v zadnjih letih podvržene kritiki strani komisije, zato ker naj ne bi uporabljale obstoječega okvira. Te države bodo morale uvesti spremembe v svojih pravilih za DDV. Vendar, mislim, da je težava na evropski ravni najboljša rešitev bi bila, če bi direktiva ODDV omogočila državam članicam možnost, da dejansko vključijo oprostitve za neprofitne organizacije. Zelo previdni moramo biti pri tem, ko vključujemo oprostitve v direktivo, vendar v tem primeru bi to bilo dobro zato, da izboljšamo prožnost na nacionalni ravni. Prvič, splošne Oprostitve DDV-ja za neprofitne organizacije so odličen način za to, da spodbujamo socialno eh, aktivnost. Takšna aktivnost lahko prispeva k dobro delujočemu gospodarstvu in tudi k dobro delujoči družbi. Poskrbeti moramo, da ne bo prišlo do izkrivljanja konkurence. Preučiti je treba dejavnosti neprofitnih organizacij na majhni ravni in to se očitno razlikuje od komercialnih dejavnosti glavna stvar pri tej oprostitvi ne bi bila, da bi izboljšali finančno stanje teh organizacij, ampak da bi zmanjšali uh, upravno breme za prostovoljce, ki se ukvarjajo s proračunom. Tega ne bomo nadomestili s tem, da povečamo subvencije. Najpomembnejši vidik tukaj je, da zmanjšamo birokracijo. Vesel sem, da poročilo pošilja jasen signal komisiji, da bi to oprostitev za neprofitne organizacije morali imeti. To je zelo pomembno. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa. Kolege Kurskega ni v dvorani. Aha, kolegica je prišla. Za eno minuto, oziroma kolega, besedo imate za eno minuto. Hvala. Evropska unija meni, da bo s tem, ko bo povečala DDV v državah članicah, lahko povečala tudi pritok v svoj proračun. Vendar realnost bo lahko popolnoma drugačna. Naša seja traja 22 ur. V skladu s Federacijo za mala podjetja lahko v 22 urah mala in srednja podjetja porabijo 23 milijonov ur za to, da se ukvarjajo z birokracijo. Veliko majhnih družinskih podjetij bo zaprtih, okrog 300 in 20 ljudi bo izgubilo delovno mesto. To so samo določene številke v zvezi z birokracijo in težavami na področju DDV-ja v EU. Mislim, da bi bila dobra rešitev ta, da bi uvedli standardno stopnjo DDV-ja za enake vrste izdelkov, tako v realnem svetu, kot tudi na spletu. Mislim pa, da ne moremo potrditi standardnega DDV-ja za vse države in za vse izdelke. Mislim, da je zelo pomembno, da se mora vsaka država članica samo odločati o svoji fiskalni politiki. Prav gotovo pa lahko potrdimo davek na potrošnjo, ne na proizvodnjo in podpiramo na nižje možne stopnje. Hvala. Hvala lepa. Gal 5 za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se poročevalcu za izjemno upravljeno delo, kajti ekonomska in monetarna politika je zelo pomembna. Če govorimo o minimalni harmonizaciji, potem brez minimalne harmonizacije konkurenčnega gospodarstva v Evropi ne bomo imeli. Pred 40 leti je bil uveden DDV in takrat je to odražalo potrebe držav članic. Od takrat pa je prišlo do veliko posodobitev. Imeli smo tudi druge ukrepe na tem področju, zato je ta sistem sedaj vedno bolj zapleten. Govorimo o odvečnih bremenih za davčne organe in tudi za državljane, sedaj pa to predstavlja oviro za integrirane evropske trge. Videli smo, da se tukaj lahko pojavijo tudi davčne goljofije in izogibanje plačevanja davko in to lahko skupaj znaša več milijard izgubljenih uh, evrov. Zaradi tega je DDV tudi zelo pomemben vir prihodkov, kajti tako lahko financiramo svojo socialno državo. Potrebujemo oprostitve in potrebujemo tudi oprostitve v polni meri. Te oprostitve pa so zelo pomembne, kajti ne želimo si videti izkrivljanja konkurence v prihodnosti. Tukaj zelo pozdravljam ukrepe za boj proti goljofijam in tudi ukrepe za poenostavitev, ki so predstavljeni v tem poročilu. Mislim, da je zelo pomembno, da se obenem spopademo tudi s pomankanjem preglednosti. To mora postati ključni del sistema, obenem pa moramo preočiti vse skupaj v kontekstu čezmenih operacij. ne smemo pozabiti na kategorijo transakcij znotraj Evropske unije. To je zelo pomembno, še posebej v luči notranjega enotnega trga. Imamo več predlaganih modelov, vsekakor pa bi morali podpreti nekaj, kar bo povečalo prihodke. Še enkrat hvala poročevalcu in hvala. Grazie, la parola all'onorevole Schwab. Hvala lepa, kolega Schwab, za dve minuti. Frau Präsidentin, meine Gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, gospod komisar. Sedanji sistem DDV-ja v Evropski uniji obstaja že 17 let. In danes je ta sistem velika uvirja za naša podjetja in pa za njihove dejavnosti v enotnem trgu. Pravila so zelo kompleksna in države članice jih različno izvajajo. In to uh, vodi k veliki upravni obremenitvi zlasti za majhne in srednje velika podjetja. In to ni spremljivo. Zlasti na področju elektronske trgovine, čezmejne elektronske trgovine, uh, beležimo velik uh, potencial za rast uh, enotnega trga. In na tem področju je treba nujno odpraviti to vrstne davčne uvire. Kajti na koncu bodo imeli od tega korist tudi evropski potrošniki. V luči finančne gospodarske krize je zakonodajna pobuda Evropske komisije nujna, gospod komisar. In pozdravljam razpravo na podlagi zelene knjige. Smo za poenostavljene postopke in pa smo za odpravo upravne obremenitve. David Kaza je izdelal odličen predlog in pa smiselne predloge, naprimer uvedba evropskega standardnega računa in pa predlagal je, da bi znižali pogostost um, napovedi DDV-ja. Obžalujem pa to, da države članice niso preveč za, za načelo držav izvora. Države članice in komisija in parlament so bili v preteklosti za to načelo. Sedaj gremo v smeri načela namembne države. In to ni optimalno, ampak vendarle je to pot, o kateri bi lahko razmislili. To je pot, ki jo predlaga komisar, eh, eh, poročevalec. Eh, smo za uredbo, ne za direktivo, zaradi tega, ker tako bi dosegli enotno in uh, dobro iz, eh, izvajanje tega zakona in to bi omogočilo tudi učinkovit sistem za enotni trg in pa ustvarili bi dobre pogoje za podjetja, ki tukaj delujejo. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa. Kolegica Esaja za dve minuti. Hva, komisari. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod komisar, najprej hvala lepa gospodu Kasi kot poročevalec je opravil zelo dobro delo in njegovo poročilo je dobro uravnoteženo. To je tudi zelo dober prispevek Evropskega parlamenta k razpravi o reformi DDV-ja. Mm, Stopne DDV-ja se v različnih državah članicah zelo razlikujejo, imamo tudi različne meje in različne načine pobiranja in to vpliva na delovanje skupnega in enotnega trga. Ta, to je sistem, ki velja že 17 let, sedaj pa ga je treba v celoti prenoviti, še posebej sedaj, ko smo v času finančne krize. Izogibanje plačevanju davkov in davčne goljofije zmanjšujejo prihodke držav članic. Ljudje in družbe morajo sedaj plačevati više stopnje zato, ker obstajajo goljofije če želimo izboljšati zadevo, moramo delati na koordinaciji in upam, da se bo komisija borila proti goljofijam na tem področju. Tudi strategija tako imenovanega zelenega DDV-ja je po mojem mnenju še vedno vprašljiva. Upam, da bomo vse skupaj izvedli tako, da se ne bodo pojavljali več problemi. Mislim, da bi morali zadeve poenostaviti. Upravno breme mora biti manjše in poročanje oziroma oddajanje napovedi DDV-ja mora biti bolj enostavno. Sistem DDV-ja mora upoštevati tudi tista področja, kjer se izvaja veliko intenzivnega dela, naprimer ročno delo. Če stroško materialov ni mogoče zmanjšati, bi morali razmisliti tudi o nižjih stopnjah DDV-ja. Tudi neprofitne organizacije bi morali posebej upoštevati in sicer tako, da države članice lahko dajo oprostitve DDV-ja tem organizacijam, če tako želijo. Upam, da bodo države članice to tudi storile. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa Fernandez za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej želim čestitati svojim kolegicam in kolegom, ampak še posebej želim čestitati Davidu Kasi. Pripravil je res izjemno poročilo in napravil zelo dobro delo. Poenostavitev in harmonizacija sistemov DTV v Evropski uniji bi zagotovila večjo preglednost, večjo učinkovitost in manj birokracije ter goljofij. Mislim, da bi morali izboljšati delovanje enotnega trga in tako bi lahko prispevali tudi k temu, da izboljšamo konkurenčnost evroobmočja in Evropske unije v celoti. To konkurenčnost potrebujemo, kajti boj proti goljofijam na področju DDV-a je prednostna naloga. Goljofije lahko skupaj znašajo tudi 100 milijard evrov. Govorimo o 21 odstotkah, odstotkih stopnje DDV-ja v večini držav članic, kajti v večini držav članic je DDV glavni vir prihodkov. Mislim, da moramo braniti in ščititi načelo neutralnosti, zmanjšati moramo upravno breme. Obenem pa moramo tudi izboljšati zakonodajo o DDV-ju posod po Evropi. Države si preprosto ne morejo privoščiti dodatnih stroškov zaradi okoljena z birokracijo pri oddajanju davčnih napovedi. To še posebej velja za MSP-je. Več kot 99 odstotkov družb v Evropski uniji so MSP-ji in zagotavljajo tudi velik delež za poslovanje. Na portugalskem MSP-ji ustvarijo 81 odstotkov delovnih mest. Države članice, ki prejemajo zunanjo pomoč, morajo natančno spremljati prihodke od davkov. Te države so morale povišati stopnje davkov. Razmisliti mora tudi o zgornjih mejah za DDV in imeti mora jasni seznam oprostitev DDV-ja, zato pa potrebujemo solidarnost. Hvala. Grazie, la parola all'onorevole Hvala lepa, sedaj pa kolegica Maconi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da je kolega Kaza opravil izvrstno delo s tem poročilom. Izpostavil je tudi stališče Evropskega parlamenta glede spremembe sistema DDV-ja. Mislim, da je ta sprememba nujno potrebna. Po mojem mnenju so cilji, ki so bili opredeljeni, dobri in se z njimi strinjamo. Preglednost, usklajevanje, to je pomembno. Še posebej pa je treba spodbujati vse instrumente za usklajevanje in pri tem upoštevati tudi potrebo potem, da se vedno ohrani tudi nacionalna samostojnost, pri čemer se spoštuje tudi načelo subsidijarnosti. Mislim, da bi komisija morala razmisliti v prihodnje predvsem o dveh zadevah. O izjemah. Zagotovo je smiselno ponuditi izjeme za prostovoljne in neprofitne organizacije, za nevladne organizacije, vendar bi pri tem komisija morala upoštevati tudi potrebo potem, da se celoten sistem izjem nekoliko prečisti, kajti izjeme so se pogosto zlorabljale. Delati je treba tudi na pravni varnosti, na zmanjševanju upravnega bremena in na prilagajanju inovativnim tehnološkim procesom kajti to bo znatno pomagalo podjetjem in tudi trgu. Hvala. Torej, Hvala lepa, gospa Maconi. Sedaj pa postopek Catch the Eye. Kar nekaj se vas je javilo k besedi. Nažalost, vsem ne bom mogla dati besede, ker je čas omejen. Kolega Luhan je prvi za eno minuto. taksa pe valoare adăugată este o sursă indispensabilă Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. DDV je nujen vir za nacionalne proračune. V številnih državah članicah je to pravzaprav ključni vir prihodkov. V začetku finančne krize je DDV predstavljal 8 odstotkov BDP-ja držav članic. Potem pa se je ta delež predvsej povečal, kajti države članice so morale povišati stopno DDV-ja. Sistem DDV-ja predstavlja približno 60 odstotkov pravnega bremena za podjetja. Zato se mi zdi, da bi poenostavitev in posodobitev bili nujno potrebni za dobro delovanje gospodarstva, zlasti v času krize. Želim si, da bi hitro začeli izvajati vse tiste vidike, ki se nanašajo na obveznost, na stopnjo DDV-ja, na oprostitev in tako naprej. To so tiste stvari, ki najbolj skrbijo tudi gospodarske operaterje. Kompleksnost teh ukrepov namreč povečuje stroške, zapleta birokratske postopke in tudi zmanjšuje privlačnost Evrope za tuje vlagatelje. Hvala. Hvala lepa. Kolega Kutas je naslednji. Izvolite. Uh, în condiții de criză economică și deficit uh, public excesiv. Gospa predsedujoča, v času gospodarske krize, v času presežnega primankljaja je DDV pomemben prispevek k proračunom držav članic. Vendar, če bomo povišali stopne DDV-ja, s tem ne bomo spodbudili gospodarske rasti, zlasti, če bomo zvišali stopne DDV-ja za osnovne prehrambene izdelke. Pri nas plačujemo 24 odstotni davek, s čimer nismo spodbudili potrošnje, samo povečali smo stopnjo revščine. Zato se mi zdi, da bi morali najti bolj pravične alternativne vire prihodkov. Potrošniki so predvsej trpeli zaradi povečanja DDV, enako velja za male in srednje velika podjetja, ki so pravzaprav gonilo evropskega gospodarstva. Pozdravljamo vse predloge poročevalca, zlasti tistega, da se vzpostavi enoten prag DDV-ja za male in srednje velika podjetja, kajti želimo jim olajšati dostop do trga in zmanjšati stroške. Hvala. Dobro, najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam cenim delo, ki ga je opravil kolega pri analizi celotnega stanja DDV-ja v Evropski uniji. Vse tisto, kar je zapisano v tem poročilu, dokazuje, da v zadnjih 17 letih brez tega davka sploh ne bi šlo. V zadnjih 17 letih smo vedno teže pobirali DDV, sistem je postal vse bolj razdrobljen, s tem so se tudi povečale možnosti za goljofije. Zdi se, da bomo sedaj pravzaprav. Prav konja opremili z novimi kopiti in menite, da bomo s tem rešili tudi težave. Mislim pa, da bi morali najti nove rešitve, s katerimi bi nadomestili DDV, naprimer z davkom na prihodek in promet. S tem bi poenostavili celoten postopek in se izognili tudi goljufijam. Hvala. Hvala lepa, gospod Paška. Spoštovanje. DDV je eden najpomembnejših hm, virov dohodkov za države članice EU. Pri čezmejni trgovini pa prihaja do številnih goljufij, zato je pomembno najti nove poti za sedanje mehanizme, kar se tiče pobiranja DDV-ja. Davčna politika je v pristojnosti držav članic. Zato je poseganje Evropske unije omejeno, pa vendarle najdemo v tem poročilu veliko navdiha za izboljšanje sistema Sistem DDV-ja temelji na široki podlagi in lahko bi mehanizme bolje koordinirani, tako pravi OECD, zlasti pri čezmejnih transakcijah. Nadaljne izboljšanje bi bilo lahko zmanjšanje upravnega bremena. Naprimer bi lahko poenostavili davčne napovedi, tako da bi te postale uh, digitalne, lahko pa bi imeli tudi poenoteno jezikovno neutralno predlogo. Vse to bi lahko pomenilo, da bi bilo vse skupaj enostavneje za uh, potrošnike in vse bi moralo biti tudi bolj pregledno. Hvala. Eh, Hvala lepa, kolega Bronc. Poročevalec pravi, da je problematično oziroma pomankljivo pri DDV-ju predvsem to, da zadeve niso usklajene. Sam se s tem ne strinjam. Davke se pobira za voljo prihodkov in vplivajo tudi na socialno politiko. Davki ne bi smeli biti povsod usklajeni. Vsaka država članica ima svoje gospodarske in socialne potrebe, svoje potrebe po porabi denarja, zato naj se same odločajo o tem. Zato ne moremo opredeliti enake davčne stopne, ne moremo vsi pobirati enako stopnjo DDV-ja. Lahko bi sicer nadomestili DDV z davkom na prodajo. DDV je regresiven davek, tisti, ki imajo večjo zmožnost za potrošnjo, plačujejo manj. Potem je tu še možnost izjem. To onemogoča DDV-ju, da bi bil tako agresiven, kot bi lahko bil in bojim se, da bodo prav zaradi tega stvari uskladili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 o tem, o centralizaciji, o poenos, poenotenju, ampak mnogi menijo, da bi usklajevanje bilo prava rešitev. Številni so bili tudi proti. Čemu smo priča v Evropski uniji? Ljudje plačajo davke, s tem se financira tudi država blaginje. Ampak pogledajte si, kakšne socialne razlike obstajajo že na vzhodnem delu Evrope. DDV presega za nekaj odstotnih točk DDV, ki ga uporabljajo na Zahodu. Na Mačarskem imamo rekordno stopnjo DDV-ja. 27 odstotna bo na Mačarskem. To je namreč predlagala vlada. To pa se mi zdi, da je samo način, kako običajne državljane še dodatno stisniti za vrat. To je nek predlog brez precedensa in mislim, da bi se Evropska unija morala oglasiti, kadarkoli se tako močno pritiska na državljane. Mi bi morali skrbeti za dobrobit vseh državljanov. Hvala. Hvala lepa, kolegica Benova. Dakujem vam, pekni pani viceprezidentka, pan komisar. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Pred 40 leti je bil uveden davek DDV in čas je, da sistem predelamo. Cil, cilj bi moral biti, da bi izboljšali harmonizacijo na enotnem trgu. Reforma sistema DDV je pomembna, kajti tako bomo podprli tudi strategijo EU 2020. To bi bilo lahko pomembno za notranji trg, za rast, in za pametno konsolidacijo državnih proračunov v državah članicah. Takšne izboljšave zahtevajo poenoten sistem DDV-ja. Treba pa je upoštevati tudi tehnološki in eh, razvoj v državah. Treba je znižati obremenitev za državljane in za poenostavitvijo bi lahko pobrali tudi več davkov. Stroški, ki so povezani z pobiranjem davkov, so visoki in lahko bi tudi izboljšali konkurenčnost podjetij, če bi celotni sistem poenostavili. Pomembno je najti rešitve na takšen način, da se na denar ne bo stekal v davčne oaze. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Sem na koga pozabila? Gospa Basejsko. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi rada čestitala kolegi Kazi za pripravo tega izvrstnega poročila. DDV je pomemben vir za financiranje nacionalnih proračunov. V kriznem obdobju pa je vseeno bolje, da se izognemo povišanju stopnjam DDV-ja in ostalih davkov. V Romuniji so DDV dvignili z 19 na 24 odstotkov. To je škodilo poslovnemu svetu, istočasno pa smo s tem vršili ogromen pritisk. Na začetku smo menili, da bomo s tem dali nov zagon gospodarstvu, vendar je ta ukrep pravzaprav razlog, zakaj je Romunija še vedno v recesiji. Bolje bi bilo, če bi ukrepali v dveh fazah. Danes je Romunija ena od tistih držav, kjer je DDV najvišji. Potrebujemo ustrezne ukrepe za spodbudo naložb in črpanje evropskih sredstev. Hvala. Hvala, gospa Basejsku. Še kolega Kelj je prosil za besedo. Se bom navezal na to, kar je rekla gospa Basejsku. Potrebujemo ukrepe, s katerimi bomo spodbudili gospodarstvo in tako naprej. Vesel sem, da je v moji državi nova vlada predstavila predloge, s katerimi bomo znižali DDV, zlasti na področju restauracij in drugih sektorjih v gostinstvu. To bo imelo pozitivni učinek. Pravični moramo biti do vseh podjetij, kajti v preteklosti se je dogajalo, da če smo znižali DDV za restauracije, so restauracije še vedno računale visok DDV za potrošnike. Z nižjimi davki bodo tudi potrošniki raje hodili v restauracije. Nekateri sicer želijo poenotiti DDV v Evropi, to dolgoročno gledano bi sicer bilo korisno, kratkoročno gledano pa je težko izvedljivo. Hvala. Hvala lepa. Zaključujemo z govorniki strani parlamenta in besedo predajamo nazaj komisarju. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Rad bi se vam zahvalil za pripombe in za stališče, ki ste jih izrazili med to zelo zanimivo razpravo. Vesel sem, da Evropski parlament in deležniki delijo stališča glede prednostnih nalog, glede ukrepov, ki jih je treba sprejeti, zato da bi imeli bolj poenostavljen, učinkovit sistem DDV, kjer ne bi bilo goljufi, to bi koristilo enotnemu trgu. Ugotavljam, da tudi odločno podpirate našo pobudo. Resnično je to nujno potrebno. Sistem DDV v Evropski uniji predstavlja za nas ogromno nalogo. Na vse zadnje ne smemo pozabiti na to, da zakonodaja z področja DDV-ja temeli na členu 113 pogodbe. Ta zahteva so sprejemanje s soglasjem v svetu. Če bi svet tudi izpolnil visoka pričakovanja, ki jih je vzbudil, potem bi tudi podjetja imela boljši manevrski prostor. In če bi svet uresničil tisto, kar je obljubil, potem bi tudi države članice morale opraviti svoj del naloge. Evropski parlament je podal kar nekaj predlogov in napotil, kako delovati v prihodnje pri sistemu DDV-ja. Pripravljamo tudi sporočilo o prihodnosti DDV-ja, to bo kmalo predstavljeno nekje ob koncu leta, kot sem že povedal. Parlament pa tudi že dela na konkretnih predlogih, kako izboljšati sistem. Zadeve, ki ste jih danes omenili tekom razprave, naprimer goljufije, boljše usklajevanje dejavnosti, sodelovanje med državami članicami, vprašanje izjem in oprostitev, so zadeve, ki jih tudi podrobno preučujemo, analiziramo. Pri uresničevanju te strategije pa bomo seveda ponudili tudi konkretne predloge v zvezi z vsemi temi vprašanji. Za zaključek bi se še enkrat rad zahvalil parlamentu, še posebej gospodu Kazi, ker je odločno podprl naš predlog in ker je zauzel konstruktiven pristop. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa dajem besedo še kolegi Kazi, ki bo zaključil to razpravo. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej najlepša hvala vsem kolegicam in kolegom za vse podane pripombe. Hvala lepa tudi za podporo, ki ste jo izrazili oziroma ki ste jo najavili za glasovanje. Vesel sem tudi vseh pripomb, ki ste jih izrekli o pripombah v tem poročilu. Strinjate se s tem, da je treba zmanjšati upravno breme in stroške. To je pomembno za male in srednje velika podjetja, ki so na vse zadnje temelj našega gospodarstva. Konec koncev so ta podjetja tista, ki najbolj trpijo zaradi kompleksnosti sistema, ki je trenutno v veljavi. Na voljo imamo ogromno predlogov, ki bi jih lahko začeli takoj uresničevati, ne da bi kakorkoli morali pri tem spreminjati trenutno veljavni sistem. Seveda, če bo komisija upoštevala vse tisto, kar smo predlagali. V poročilu komisijo prosimo, da pripravi neke vrste matrice za račune Te bi bile jezikovno neutralne in s tem bi tudi razrešili nekatere težave, s katerimi se trenutno soočamo. Sistem bi temeljil na številkah, ki bi ustrezale drugim številkam in s tem bi tudi uskladili vnašanje podatkov. S tem bi tudi odpravili težave, ki nastajajo s prevajanjem. V poročilu predlagamo komisiji, da zapiše maksimalno obveznost v okviru DDV-ja, maksimalni znesek. In tiste države, ki imajo učinkovit sistem, s tem ne bi bile dolžne nalagati dodatnih obveznosti za uspešna podjetja. Kajti ta podjetja bodo tudi vedela, da imajo možnost zacveteti tudi v času nestabilnosti in negotovosti. Poročilo tudi predlaga, da kadarkoli je to možno, zlasti če so vprašanja nesporna, sprejmemo uredbe na mesto direktive, kajti s tem bomo zagotovili bolj enotno tolmačenje zakonodaje. Gospa predsedujoča, na koncu bi se rad zahvalil vsem tistim, ki so sodelovali pri razpravi. Hvala vsem kolegom iz drugih odborov, vsem sodelavcem. Upam, da bo to poročilo deležno ustrezne podpore tudi danes na glasovanju. S tem bomo poslali komisiji zelo jasno sporočilo glede tega, kakšna naj bo prihodnost DDV-ja. Hvala. Najlepša hvala, kolega Kaza. S tem smo zaključili razpravo. Glasovanje potekalo ob pol dvanajstih. Naslednja točka na našem dnevnem redu pa je izjava komisije in sicer v zvezi z ameriškim zakonom o zaposlovanju. Začnimo, komisar, izvolite.